seveda eh, zagotovljeno nadomestilo za naložbo, ki je bila uložena v to in za uporabo eh, teh pravic. Hvala. S tem smo končali to razpravo, glasovanje pa bo jutri ob 12.30 uri. Sedaj pa sledi poročilo Giovanni Lavije o proračunu 2014 oziroma pooblastilu za trialog o predlogu proračuna za leto 2013 in besedo dobi takoj poročevalec Giovanni Lavija, prosim. Gospa predsedujoča, gospod komisar, kolegice in kolegi, eh, glasovanje o eh, pooblastilu za trialog bo potekalo v ključnem trenutku za Evropo, predvsem jutrišnjega dne. Eh, zasedanje prejš, eh, Evropski svet prejšnji teden je sprijel ukrepe za konkurenčno in stabilno Evropo. To me seveda veseli, kajti eh, predsedniki vlad so nakazali izhod iz krize, da bo Evropa postala močnejša. To smo mi od vsega začetka že zahtevali. Podpora rasti, konkurenčnosti in zaposlovanju, predvsem za mlade in pomoč MSP-jem to so prioritnostne naloge, ki smo si jih zadali kot parlament, e, zavedajoč se, da je treba takoj zagotoviti zagon našega gospodarstva. E, seveda moramo izhajati iz konkurenčnosti evropskega sistema in treba je zagotoviti ukrepe, da bi e, mladim zagotovili vstop v svet dela. Zato potrebujemo seveda tudi določen denar za izvajanje evropskih programov, predvsem v razdelkih 1A, 1B in 2. Vemo, da so to centralne teme pogajanj, mogoče najbolj težavne točke, če si ogledamo različna stališča, ki jih izražajo določene države članice. Želim pa opozoriti na nekaj. In sicer. Eh, da je naša volja, da pri jutrišnjem glasovanju vključimo ustni predlog spremembe. Svet eh, potrjuje, da bo Evropska unija izpolnjevala vse, kar je pomembno, da v Evropi zagotovimo pametno, eh, trajnostno in vključujočo rast. Zdi se mi, da je tak izraz politične volje, eh, da mora temu slediti ustrizen ustrezna tudi praktična obveznost, tako da bomo lahko dosegli te cilje, da bomo lahko ponovno um, pridobili zaupanje ljudi. In želim tudi opozoriti na to, da so odobrena sredstva, ki jih predlaga komisija v predlogu proračuna, na da temeljijo na ocenah držav članic in, sicer, in da gre za zmanjšanje in države članice morajo to seveda potem tudi sprejeti. Kar zadeva neporavnane obveznosti, 30. Ehm, maja smo imeli sestanek o tem, zdi se mi za korektno izvrševanje postopka za letos in za dosego uh, ustreznega rezultata, ki bo upošteval skrbi ljudi, je treba uh, zelo uh, natančno spremljati odhodke in uh, predvsem tudi v prihodnosti. In zato je pomembno um, tesno sodelovanje, medinstitucionalno sodelovanje. Tega sodelovanja žal ni bilo. In treba je opozoriti na to, kaj se je zgodilo v postopku lani. Uh, Eh, ko je šlo za potrebe 2020, 2012 eh, z rebalansom proračuna. In to je bilo zadnjo leto finančnih perspektiv in eh, pričakujemo si tudi rahlo povišanje sredstev. Moramo pa paziti, da ne bomo zmanjšali sredstev od leta 2012 na 2013. V središču razprave pa niso samo plačila, temveč tudi gre tudi za to, da imamo ustrezno raven prevzetih obveznosti obveznosti, kajti v času krize, tako kot je povedal tudi svet, potrebujemo več Evrope in ne manj Evrope in zato moramo na ravni obveznosti um, dati prednost našim političnim prednostnim nalogam, torej naložbe v eh, rast in v ustvarjanje novih delovnih mest za izhod iz krize. In zadnji vidik, ki je prav gotovo tudi pomemben, kar zadeva financiranje ITR. ITRA. Torej, eh, eh, vzeli smo na znanje predlog komisije, da bo določena sredstva iz eh, sedmega okvirnega programa uporabila za to. Na vsak način pa Tako kot je bilo zapisano v skupni izjavi, moramo uporabiti vsa sredstva znotraj finančne uredbe in medinstitucionalnega sporazuma v ta namen. Želim se zahvaliti kolegom, predvsem poročevalcem v senci za opravljeno delo in ker eh, sveta ni, eh, pozivam komisarja Lewandowskega, da uberemo pot tesnega sodelovanja v celotnem postopku, ki se bo končal uspešno in z ustriznim sprejetjem proračuna v interesu državljank in državljanov in tudi v časovnih rokih, ki smo si jih zastavili. Hvala, sedaj pa ima besedo komisar Levandovski. Gospod, gospa predsedujoča, dva usporedna postopka sta, tako kot je to običajno pri Eh, postopku predloga proračuna za 2013 in to se je zgodilo v specifičnem ozračju današnje Evrope. Fiskalna konsolidacija je kondicijo sine qua non eh, trajnostne rasti v Evropi, trajnostnega razvoja v Evropi, vendar tudi v času krize potrebujemo naložbe. In Zato je treba vzpostaviti pogoje za prihodno rast in za delovna mesta in to eh, izhaja jasno iz sklepa zadnjega evropskega srečanja na vrhu. Eh, odgovori, ki jih ponuja komisija v predlogu proračuna za 2014, so pravilni. In mislim, da je eh, pooblastilo parlamenta za trialog, tako kot je povedal Lavija, da to pooblastilo gre v isto smer. Potrebujemo zmanjševanje sredstev, predvsem pri administraciji. Um, moramo biti uspešni. Eh, in manj zmanjšanja obveznosti samo 2 odstotka do konca finančnih perspektiv. Na drugi strani pa potrebujemo ustrezno raven plačil, da lahko izplačamo to, kar nas eh, finančno in tudi pogodbeno zavezuje do konca 2014, ko je konec eh, obdobja finančnih perspektiv. In nikogar ne bo presenetilo, da ob koncu finančnih perspektiv eh, pač programi dozorijo in se tudi plačila pospešijo in zato je tudi večja potreba po plačilih. To je malo specifičnost proračuna za leto 2013. Eh, N plus 2 in N plus 3 pomeni, da moramo plačati za obveznosti 2013, za obveznosti iz leta 2010 in 2011. Um, eh, in um, ni moja dolžnost, da izpolnim te plačilne obveznosti, temveč eh, dolžnost Evropske unije. Ampak um, gre predvsem za naložbe v kohezijo, v raziskovalno dejavnost in tako naprej. Če odložimo ta pločila, to ni opcija, to ni možnost, kajti s tem nastanejo likvidnostni problemi v državah članicah ali pa je manj možnosti za naložbe in s tem tudi za rast v prihodnosti. In to se je odrazilo tudi v razpravi o eh, metodah plačil. Eh, odbor za proračun se je s tem ukvarjal. Mogoče je treba eh, metodo spremeniti v prihodnje, kar zadeva, torej, eh, da bi iz, zagotovili izplačila do konca maja. Mislim, vidimo veliko logike v teh večletnih finančnih perspektivah, torej, da prihaja tudi do težav ob koncu tega obdobja, tako kot je povedal gospod Lavija na drugi strani pa uh, želi svet uh, zmanjšati uh, sredstva in težko Eh, torej države članice želijo zmanjšati, to ne temelji na naših ocenah in smo manj optimistični kot države članice, ko gre za oblikovanje ravni plačil za 2014. Kljub temu menim, da bo možno najti medinstitucionalno sodelovanje. Zagotoviti to sodelovanje hvala poročevalcu za to, da je indikativni seznam pilotnih projektov in pripra pripravljalnih ukrepov že pripravil, torej za implementacijo leta 2014 to bo olajšalo izvajanje. In eh, sem poln zaupanja, da bo tudi v času specifičnih in skrajnih pogojev eh, možno najti eh, pr primirno pot za oblikovanje proračuna za naslednje leto. Hvala lepa. Grazie, Hvala, gospod komisar. Sedaj pa za kom, odbor za zunanje zadeve, eh, gospa Jaten Maki. Hvala lepa, no, gospa predsedujoča. Države članice varčujejo. Tudi Evropska unija mora varčevati. Vseeno pa Evropska komisija svetuje tuje in predlaga sedemodstotno povečanje evropskega proračuna. Po našem mnenju bi to predstavljalo kakšnih 700 do 80 milijonov manj v nacionalnih proračunih. Gre za enako znižanje sredstev, enako količino sredstev, kot je bilo znižano, znižan program za javno zdravje pri nas v državi. No, predlaga se povečanje za 5,7 odstotkov in sicer na račun poslabšanja varnostne situacije v Afganistanu in Iraku. Obenem pa zunanja politika Evropske unije pravi, da je situacija tam stabilna. Sporočilo pa mora biti dosledno. Moje sporočilo je, da moramo varčevati. Seveda pa morajo uradniki Evropske unije delati v varnem okolju. Vseeno pa Evropska unija ne more porabiti več tukaj in povsod. Povsod moramo tudi mi prihraniti in privačevati. Hvala. Za odbor za razvoj, gospod Mičel, eno minuto. Thank you, Hvala, gospod predsedujoče. Hvala kolegu Giovanni Malaviju za obsežno delo na tem področju. Naj rečem, da nekatere države članice želijo zmanjšati svoje prispevke za razvojno pomoč v teh težkih časih, ampak nič celih sedem odstotkov je povezanih z bruto nacionalnim prihodkom oziroma dohodkom. In Seveda to naj ne bi predstavljalo dvojno nevarnost za tiste najrevnejše na svetu. 23 tisoč otrok umre vsak dan. Včasih je bilo to, ta številka visoka 36 tisoč. Kar pomeni, da smo dosegli napredek in da mora biti ta porast eh, odstotne, odstotne vrednosti povezan z BND. Pomagati moramo ljudem v nerazvitem svetu oziroma v državah v razvoju. Če ne bomo pomagali, bomo imeli še večje priseljevanje. Naše zaveze moramo izpolniti in pozivamo, da dobro, če moramo znišati te zneske, ampak ne prosim znižati BND-ja. Čestitke Britaniji in Danski, ki poskušata iti korak naprej, kažeta, da se to lahko naredi tudi v časih krize. Hvala. Grazie. Hvala za odbor za mednarodno trgovino. Gospod Stasni, eno. Hvala. Kot poročevalec za proračunska vprašanja v odboru INTE podpiram aktivnosti, ki spodbujajo gospodarsko rast, ki izboljšajo dvostranske odnose in prispevajo globalni stabilnosti in solidarnosti. Zato pozivam k ohranjanju finančnih sredstev pomoč za trgovine ICI in MFN. Pozivam tudi k izboljšanem financiranju aktivnosti, ki neposredno prispevajo k večji rasti in zaposlovanju, kot je internacionalizacija evropskega poslovanja, z izboljšanjem dostopa majhnih in srednjih velikih podjetij do tretjih držav in do trgovinskih partnerjev v južnem in vzhodnem partnerstvu in tudi sredstva za dialog z ZDA, Rusijo, Kitajsko in državami v porastu. Vse te aktivnosti, vse te dejavnosti se bodo pokazale za zelo koristne za vse evropske državljane. Želim še čestitati poročevalcu Laviji za dobro upravljeno delo. Hvala. Hvala za odbor za proračunski nadzor gospod Fjellner, ki pa ga ni v dvorani. Zato je na vrsti gospod Bulant za odbor za zaposlovanje in socialne zadeve eno minuto. Hvala gospodu Laviji za dobro delo. Zaposlovanje mora biti ena prioritet Evrope. E, mislim, da se, si mora Evropa dejansko prizadevati za socialno upravljanje, eh, ki gre preko socialne kohezije. Proračun za leto 2013 bi moral podpirati vodilne programe, zlasti inovativnost. Eh, vendar pa se ne bi smel omejiti samo na eh, programe v izvajanju. Zlasti je treba podpirati podpreti eh, mala in srednja podjetja, mlade raziskovalce in tako naprej. Ne smemo čakati na leto 2014, eh, da bomo tako imeli še več brezposelnih eh, mladih. Za socialno politiko je potrebna nova usmeritev. Podpirati je treba zlasti kompetence na tistih eh, področjih, kjer obstaja pomankanje, naprimer mikrofinanciranje in podobni programi bi eh, morali biti nekaj, kar bi bilo treba spodbujati. Spodbuje treba socialni napredek v malih in srednjih podjetjih, eh, ki bi morala prejeti financiranje EU. Hvala za odbor za industrijo. Gospod Bütikofer, eno minuto. Eh, hvala gospa predsedujoča. Kot zeleni poslanec v odboru ITRE eh, se nisem strinjal z mnogimi svojih kolegov glede predvidenega financiranja za ITER. Eh, kot poročevalec odbora ITER za proračun pa vam lahko rečem, da se zelo strinjamo glede načela da mora proračun upoštevati prioritetne cilje eh, strategije EU eh, 2020. E to pomeni z vedika našega odbora zlasti tri stvari. Energetska politika, zlasti načrt eh, SET je v ospredju, raziskave in inovacije imajo prioriteto, pa tudi podpora malih in srednjih podjetij. Hvala. Grazie. Hvala za odbor. Za regionalni razvoj, gospod Stavrakaki z eno minuto. No, ta razprava poteka v času gospodarske krize in vsi trpijo, vse države imajo težave s proračunom. Zaradi kohezijske politike vemo, da je to najboljši možni instrument, da prinese rast in delovna mesta Evropi. Na koncu lanskega leta smo imeli veliko nedokončanih plačil. Veliko neporavnanih plačil. In zato bomo morali skupaj s, skupaj s svetom in komisijo analizirati vse te številke, zato da ne bomo ogrozili izvajanja za leto 2013. Evropski parlament je proti vsakim znižanjem plačil na podlagi teh analiz. Hvala. Hvala za odbor za kmetijstvo, gospa Delange. Eh, eh, eh, hvala, gospa predsedojoča. Agrarni proračun je imel povečanje 1,16 odstotkov, če si pogledamo 7 eh, odstotkov, kar je predlagala komisija. Eh, in eh, razlog je zmanjšanje podpor v novih državah članicah. Izdatke si moramo kritično pogledati, kajti mnoge države članice morajo tu seveda pas tesneje zategniti. To so pomembne prioritete za nas, naprimer volatilnost cen na našem področju. Eh, to je nenehen problem, zato predlagamo pilotni projekt, da bi eh, kmetje Eh, lahko znali bolje ravnati za temi nihani. Mi smo nezadovoljni za Evropsko komisijo, da se pilotni projekti tako slabo izvajajo, torej pilotni projekti, ki smo jih imeli v preteklosti, cene in marže, naprimer, to je zelo eh, pomembno eh, za kmetovalce, ki dobijo slaba plačila. In še zadnja točka, gospa predsedojoča, pozivam komisijo, da predvidi dovolj velike marže za nujne primere. Agrarni trgi se lahko zelo hitro odzivajo. Za zato lahko eh, zelo hitro pride do situacij, eh, kot je naprimer EHEK na področju zelenjave in tu mora komisija hitro reagirati. Hvala. Grazie. Hvala za odbor Libe. Gospod Jakolino, eno minuto. Hvala, gospa predsedojoča, gospod komisar. Kolegice in kolegi, ni dvoma, da v tako kompliciranem času, ko gre za Eh, zmanjšanje proračunov, da je težko najti uravnotežen proračun. In to, kar predlaga gospod Labija, je jasen signal, kako, eh, lahko, kako lahko opravimo dobro delo v težkem kontekstu. Kot eh, odbor Libe, seveda upoštevamo vse informacije odbora, proračun, eh, odbora za proračun in jih ustrezno upoštevamo, eh, gre naprimer za Frontex ali tudi za sklad za begunce. Ampak, ko gre za varnost eh, državljanov, bo 2013 pomembno leto tudi za naslednje finančne perspektive in zato bi potrebovali bolj konkretne ukrepe. Tu se nanašam predvsem na seznam eh, pridnostnih političnih nalog. In seveda moramo posvetiti sredstva boju proti organiziranemu kriminalu. In tu je mogoče eh, storiti tudi še več in upam, da bo komisija oziroma odbor za proračun to upošteval in to tudi storil. Hvala za odbor za ustavne zadeve, gospod Guerrero, eno minuto. Hvala, gospa predsedojoča, hvala, gospod eh, komisar. Eh, kot sestavljalec eh, poročila odbora za ustavne zadeve, pravim, eh, da se ta odbor zauzema za koherentni proračun EU. Proračun EU je investicijski katalizator. Zlasti v kriznih obdobjih je potrebno imeti en glas Evropske unije, proračunski glas, zato da bi lahko spodbujali rast. Leto 2013 je predvolilno leto in odbor za ustavne zadeve zato meni, Eh, da mora obstajati specifično financiranje za to, da državljane lahko informiramo o tem, eh, kaj je pravzaprav v igri med evropskimi volitvami. Informirali bi jih o eh, njihovih pravicah, da se lahko deležijo življenje v Evropski uniji. Zauzimamo se za program komunicirati v partnerstvo. Potem želimo pozoriti tudi na legislativno pobudo ki eh, je aprila začela veljati. Imamo tudi nekaj pobud, ki jih je predložila eh, komisija eh, in tudi v proračunu je potrebno predvideti ustrezna sredstva, da bodo to vrstne stvari možne. Hvala. Hvala. Mislim, da poslanke Onibol, Hannibol ni v dvorani. Zato bomo nadaljevali z govorniki političnih skupin. Najprej Eh, gospod Lamassur za Evropsko ljudsko stranko, dve minuti. Eh, hvala, gospa predsedojoča. Gospod komisar, spoštovane kolegice, kolegi, kar zadeva eh, proračun skupnosti, gre za vredostojnost Evropskega sveta in to je na kocki. Evropski svet je pretekli petek soglasno sprejel pakt rasti za dve leti naj bi se pridružila še nova sredstva iz strukturnih skladov za podporo bodočih investicij. E, to je seveda dodatek, ki je inteligenten, pragmatičen in razumem. E, in zgornja meja izdatkov v naslednjih petih letih je bila določena. Pri tem se opirajo e, na mnenje komisije nacionalne uprave, Eh, so prav tako potrebne za to, da bi našli ekonomsko učinkovite projekte. To pa je smiselno samo, eh, če je sredstvo dejansko mogoče mobilizirati, skratka vezati eh, in plačati v proračunu tekočega leta in v proračunu za leto 2013. Vprašanje, ki se sedaj zastavlja, je naslednje. Od naslednjega tedna bo za zaprti temi vrati eh, eh, prejet ustrezen sklep. Eh, če ni več zaupanja, če so finančni trgi skeptični, če državljani dvomijo, potem zato, ker se vlade igrajo z protislovnimi stališči. Nihče dejansko več ne razume tega, kaj je bilo sprejeto. In če hiša gori, potem igrica ni več možna. Gre za odgovornost ciperskega predsednika mesta sveta, žal mi je, da danes niso tukaj prisotni, eh, ki eh, naj bi lojalno izvajal eh, sklepe in da bi se na ta način preprečilo, da Evropski svet ne bi postal nekaj, kar je samohlinjeno. Hvala. Hvala za skupino SND gospa predsednica eh, gospod komisar eh, mi vsi opozarjamo na vrh ki je potekal prejšnji teden tam je bil sprejet sklep za sto dvajset milijonov eh, milijard evrov ki naj bi sredstva ki naj bi bila dana na voljo in uh, razpravljamo tudi o tem, stvari pa so videti tako, eh, da svet spremenja smer. Eh, tu ni več govora o proračunski disciplini, to je seveda pomembno, ampak gre za spodbujanje trajnostne rasti. Zato je pomembno mobilizirati ta sredstva. Vendar ne smemo pozabiti, da že imamo instrumente za mobiliziranje sredstev, zato da investiramo v gospodarstvo Evrope. To je proračun EU to je proračun, eh, kjer je na voljo 150 tisoč milijonov eh, evrov, torej več kot tisto, kaj je bilo odobreno pretekli teden. Sedaj morajo finančni ministri nadaljevati eh, to usmeritev, ki so jo pretekli teden sprejeli šefi vlad in držav in da to uporabijo za ta proračun in za proračun 2013. Pretekli teden smo slišali različne obveze, ki so bile sprejete. Eh, in eh, danes eh, imamo na primer sedmi raziskovalni program, to so programi, ki so ohromljeni, zato ker ni dovolj finančnih sredstev. Svet je začel z tem nižanjem sredstev in prosim ga, da da na voljo ustrezna sredstva, zato da bo komisija lahko izvedla mandat, ki ga je podelil svet. Za skupino Alde, gospod Albarol. Eh, hvala, gospod predsedujoča. Gospod komisar, osnutek proračuna 2013 eh, se sklicuje za zavize v višini 115 eh, milijard evrov. Te obveznosti so neposredno povezani z cilji in strategijami Evrope 2020 in povečujejo se 2,7 odstotkov na 64 milijard evrov v celoti. Z lasti sredstva v razdelku 1 trajnostna rast so večji za 3,5 odstotkov. Osrednji programi na področju rasti in investicij za mala in srednja podjetja, za poslovanje mladina, nove pobude, naprimer eh, pilotna faza za eh, eh, projekte na področju IKT energije prometa, naj bi pomagali Eh, k eh, odstranitvi eh, problemov likvidnosti in da bi se rast povečala. To je tisto, kar Evropa in svet najbolj potrebuje. Moč, števila osnutka proračuna se nanašajo na 138. 30 milijard evrov. V preteklem letu tekočega finančnega osnutka je osnutek proračuna v primerjavi z preteklim letom predvidel povečanja sredstev. Eh, za strukturne in kohezijske sklade približno 12 odstotkov. E, to natančno ustreza e, predlogom javnih in zasebnih partnerjev, ki izvajajo projekte na tem področju. E, predlagan dvig celotnega nivoja, namreč 6,8 odstotkov, je rezultat in potrebna posledica pogodbenih zavez Unije. Eh, ki zadeva izvajanje vseh večjih eh, programov in zadeva tudi vezavo eh, sredstev. Skratka, gre za eh, odgovorno eh, oblikovanje proračuna. Seveda pa so potrebna tudi težišča. Program za podporo IKT-ja, eh, tu gre tudi za digitalno agendo eh, in eh, upošteva tudi eh, razširitev teh programov in najboljše možne koriščenje. Eh, Eh, ta program je pomoč eh, za Evropo in osnutek proračuna eh, izhodišče, za katerega upam, da bo tudi sprejeto. Sicer pa so, bomo prihranili, bi prihranili signifikantne zneske, če bi ta razprava potekala v Bruslju in ne v Štrasburgu. Hvala. Grazie, peri... Hvala za skupino zelenih. Gospod Trupel, torej, minuto 30. Komisijo. Eh, predsednik komisije Barozo je danes jutraj v nagovoru eh, eh, o vrhu rekel, da je evropski proračun odločilni instrument za trajnostno rast. Delim to mnenje, gospod komisar Levandovski je to še enkrat povdaril eh, in to, kar ni nepomembno v teh časih, da se še enkrat podarja namreč način, kako eh, smo se posvetovali o proračunu, je del metode skupnosti. Mi v parlamentu in svetu moramo se odločati in samo, če se strinjamo, eh, bomo dobili tudi skupen proračun. Svet je pretekli teden na vrhu sprejel sprejel eh, sklep, da bi dodatno, eh, petin, dodatno 55 milijard eh, čim hitreje mobilizirali zaradi tega, da bi dali nove impulze za rast in sicer na odločilnih področjih izobraževanje, raziskave, trajnostna energija, obnovljivi viri energije. Skratka, to so vse cilje, s katerimi se strinjamo. To, česar pa svet ni naredil, je, Eh, da eh, je povedal, odkot naj bi ta denar kratkoročno prišel. In podpiram to, kar so rekli že predhodni govorniki. Eh, svet je politično gledano schizofren, če po eni strani zahteva oziroma prejme pakt rasti, po drugi strani pa ne ve, odkot bodo prišla sredstva oziroma ne poveča zneska sredstev. In um, Po eni strani so številke eh, previdne, po drugi strani pa temeljijo na tem, da se je treba pogod eh, držati. Zato tudi moj eh, poziv ciprskemu predsedstvu sveta, bodite pogumni, bodite evropski in poskrbite za to, da bodo mobilizirana ustrezna plačila, kajti sicer bi prevarali evropske državljane s tem, kar je sprejel sklep. Hvala. Grazie per il... Hvala za skupino IKR. Gospod Ashworth, dve minuti. Uh, gospod predsednik, gospod predsedujoča, no, evropsko gospodarstvo se sooča z izzivi, kot še nikoli prej. Načeloma bo naša sposobnost tista, ki bo pomagala, da gremo v korak s preostalim svetom in to bo določalo prihodnost evropskih narodov. Proračun je ključ do te prihodnosti. Najbolj pomembna prednostna naloga pa je zagotavljanje konkurenčnosti, podpora rasti gospodarstva, ki temelji na dobro delujočem gospodarstvu in na dobri porabi denarja na evropski ravni, kar pomeni, da moramo vlagati v raziskave in razvoj, v mejno infrastrukturo in v širokopasovne storitve. Vse to bo pomagalo ljudem v njihovem vsakodnevnem življenju in tudi v prihodnosti. To pa tudi pomeni, da v sobo omejenem proračunu moramo porabiti samo tisti denar oziroma za tiste projekte, kjer vidimo neko dodano vrednost. Zdaj je čas, da si ponovno pogledamo tradicionalne področje porabe in da si zastavimo težko vprašanje, kot je naprimer ali so naložbe v projekte iz strukturnih skladov res prinesle koristi, ki smo jih pričakovali? Ali bodo predlogi reforme za skupno kmetijsko politiko res prinesle merljive okoljske koristi in kakšna bo cena za evropske davkoplačevalce? V luči sedanjih gospodarskih izzivov Ta proračun izpušča priložnost, da bi iskal nove pristope. Rešitev je žal podobna kot prej. Enake politike in več denarja za nje. Narobe je predvidevati, da lahko še naprej več porabljamo, več trošimo, ko pa se uvajajo strogi varčevalni ukrepi in menim, da bi morali zamrzniti obseg proračuna. Hvala. Grac. Hvala za skupino GUE. Gospa Sousa, minuto 30. Obrigada, senjor prezident. Ni Evropa. Eh, hvala, gospa predsedujoča. V Evropi edini odgovor na eh, probleme do sedaj bila politika varčevanja. Potrebujemo pa Evropo solidarnosti, ne sankcioniranja. Evropski parlament je edina institucija, ki ima demokratično legitimno, zato ker smo neposredno izvoljeni. Vlade nimajo ekskluzivnosti nad evropskim proračunom in vemo, kakšen je recept zato ne bomo glasovali proti mandatu. E, seveda e, obstajajo različna e, velika razhajanja tudi v okviru parlamenta. Mi naprimer ne moremo podpirati, da neposredne transferje plačujemo multijem in dali bomo predloge sprememb na proračun za to, da bi lahko dobili učinkovit odgovor na krizo. Komisija predlaga dvig pri eh, plačilih, vendar pa gre v resnici za obveznosti, ki so bile že sprejete eh, v okviru kohezijskega in socialnega sklada. Eh, in koristniki so Španija, Grčija, Italija in Portugalska. Eh, naši problemi pa so večja revščina, manjša socialna kohezivnost, velika brezposelnost. Besede niso dovolj. Voditelji Evrope morajo sprejeti drugačne odločitve. Ne smemo biti talci trgov. Potrebujemo konkretne odgovore na konkretne probleme realnih ljudi. Potrebno je ustvariti delovna mesta, zdravstvo, izobraževanje, socialna varnost, vse to je potrebno razširiti. To želimo. Hvala za skupino EFD, gospa Andreja Son minuto trideset hvala lepa gospa predsedujoča spet smo tukaj v najhujši gospodarski krizi v naši zgodovini tukaj postavljamo neodgovorne zahteve in težko je verjeti da večina sploh prosi za šest celo osem odstotno povečanje proračuna To, da lahko proračun pripomore k oblikovanju rasti novih delovnih mest, je smešno. Mislim, da proračun nič ne prispeva k rasti. Večina nas meni, da je v tej politiki krivec za sedanjo krizo. Evropska komisija ni uspela nadzirati uporabe evropskih finančnih sredstev. sredstva pa je namenjala za veliko regulative, za veliko zakonodaje. Zdaj pa naj bi ta parlament nagradil ta neuspeh s povečanjem. Gospod Cameron, če poslušate, imam za vas jasno sporočilo. Še naprej pošiljajte denar v Brusel in tako boste učinkovito prenašali pooblastilo izvoljenim in neodgovornim birokratom in birokraciji dajte že mir Britancem in dajte prispevek v evropski proračun. Jaz pozivam k zmanjšanju proračuna, ne k zamrznitvi. Hvala. Hvala za samostojne, gospa Vertman, minut. Hvala lepa. Mi se soočamo Eh, z eh, dolgoletno finančno in gospodarsko krizo. Kriza, ki je povezana z vedno večjo brezposelnostjo med mladimi. To je socialni eksploziv, eh, ki obremenjuje vse socialne strukture, od družine do državnih sistemov. Zadeva celo generacijo ljudi v EU in zahteva hiter političen odziv. Spričo tega je osnut tek proračuna 2013 ustrezna pravilna reakcija parlamenta, kajti rigorozno eh, se je črtalo vse do osebja eh, inštitucij EU. Varčnost v inštitucijah in na vseh ravnih političnega delovanja in hkratno osredotočanje na rast in spodbujanje rasti za eh, prihodnje je nekaj, kar potrebujemo in sicer zato, da ponovno pridobimo zaupanje državljanov v delovanje politike, zato da se ustvarjamo ustvarijo nova delovna mesta, zato da bi zlasti mladi ljudje imeli perspektivo za prihodnost. Hvala lepa. Grazie. Hvala. Sedaj pa drugi govorniki. Najprej gospod Surjan, dve minuti. Köszönöm a szót, elnök asszony, biztos úr, tisztelt képviselőtár. Hvala, gospod predsedujoča. Gospod komisár, poslanke in poslanci. Lahko le čestitam poročevalcu, ki je imel res težko delo. Proračun za leto 2013 mora prispevati k reševanju problemov v Evropski uniji. Mislim, da se bomo vsi strinjali s tem. Brezposobnost je ena ključnih prednostnih nalog in tako tudi zmanjšanje proizvodnje. Nekateri krivijo bančni sektor, in zmanjšano možnost eh, zadolževanja in neuspešno bančno konsolidacijo. Celotna bančna kriza nas postavlja v položaj, iz katerega moramo najti rešitev. Ampak poglavji 1A in 1B v proračunu sta dober način, kako oblikovati rast in nova delovna mesta. Lahko celo izboljšamo stvari, če bodo države članice fleksibilne in če ne bodo ustrajale pri programih iz časov pred krizo in če bodo prenesle nekatere zneske na nacionalni ravni. Zato, da bi čim bolj izkoristili proračun za leto 2013, bi morale države članice pokazati pogum in se osredotočiti na rast in zaposlovanje ter zadevne programe in projekte. Evropska komisija bi se morala hitreje odzvati na to vrstne predloge držav članic. To bi bila, bil pravi način obravnavanja krize. Če govorimo o neporavnanih eh, oziroma neporabljenih sredstvih in če delamo načrte, kaj narediti z njimi, menim, da ne bomo na nič boljšem Namesto, da se soočamo z mitom neporabljenih sredstev, se moramo soočiti z dejstvom, da se bodo plačila zagotovo povečala in da moramo plačati naše obveznosti in te programe. Zato podpiram ta mandat. Hvala. Grazie. Hvala. Gospod Bom, minuto 30. Uh, th thank you, President. Uh, Hvala, predsedujoča. Hvala gospodu Leviji za odlično poročilo. Jaz govorim kot poročevalec za druge sekcije, za druge raz, razdelke, naprimer razdelek 5. Dovolite nekaj besed o parlamentarnem proračunu. Od komisarja smo prijeli pismo, ki pravi, da naj bi povečanje ohranili pod enim odstotkom in v naših ocenah se boste spomnili, smo si želeli povečanje za 1,9 odstotkov in to je trenutno. Zdaj pa je parlament sestavil delovno skupino, ki bi preučila možnosti vrčevanja. In ta delovna skupina preučuje možnosti znižanja stroškov za potovanje poslancev in tudi druge možnosti za vrčevanje. Od septembra letos mislim, da bomo lahko priporočili nekaj prihrankov za proračun parlamenta in poročilo bomo tudi pripravili, seveda. Dovolite le nekaj besed o proračunih drugih institucij. Komisija je prvotno predlagala povečanje za 3,2 odstotka. Svet bo predlagal povečanje v višini kakšnih 1,8 odstotkov, kar je blizu 1,9 odstotkov, kar je komisar prvotno predlagal. Vseeno pa moramo gledati vsako institucijo posebej, naprimer Evropske sodišče in zunanja služba oziroma služba za zunanje delovanje, so že, sta že povedala, da potrebujeta večje povečanje. Ampak menim, da se bomo lahko dogovorili za povečanje nekje okrog 1,9 odstotkov. Ne smemo pa uh, si privoščiti zmanjšanje proračuna za upravne administrativne službe. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Fajmon, eno minuto. Predsedajci, dame a panove, ste nekaj. Spoštovana gospa predsedojoča, gospe in gospodje, tako kot eh, vsako leto, tudi letos se razpravljamo o um, pooblastilu za tri log. In sicer želim uh, apelirati na razum in popirati stremljenja, da je potreben kompromis. Uh, Eh, naš parlament eh, ne bi smel po nepotrebnem prilivati um, olja na ogen. Ekonomski položaj v EU je še nadalje zelo kompliciran in to se ne bo spremenilo tudi ne naslednje leto. Zato ni možno uh, da eh, državam članicam usilimo radikalno povečanje izdatkov. Naš parlament si mora v prvi vrsti eh, prizadevati, da bo proračun za prihodne leto pravočasno sprejet, eh, tako da ne bomo kasnili oziroma da ne bodo potrebni provizorični ukrepi kakršnikoli spori za malenkosti, bi ekonomski položaj eh, v celotni Evropski uniji še nadalje ogrožali. Tega ne smemo dopustiti. Eh, naslednje leto eh, bo. bomo poskušali doseči pravično situacijo. In vse to pozdravljam, to je zgodovinski dogodek. Hvala.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 musimy pamiętać że budżet unii stanowi niezwykle skuteczny i realny instrument który e, torej, to je instrument za prave investicije. In to seveda potrebujemo za spodbojanje rasti, za ustvarjanje delovnih mest v vseh državah članicah. Zato bom podprl eh, predlog komisije. Mislim, da je to dober predlog proračuna. Eh, eh, kar zadeva eh, torej posojila predvsem za program Progres oziroma sredstva za progres, to se mi zdi pomembno, ker gre za boj proti brezposelnosti mladih. Mislim, da moramo dobro napovedati naš proračun, moramo pripraviti dober proračun, predvsem tudi za boj proti brezposelnosti mladih, kajti drugače ne bomo išli iz krize. Grazie, la parola. Hvala. Gospod Artong, eno minuto. Gospa predsedujoča, eh, prejšnji konec tedna sem videl Ice Age 4. Eh, in tam sta dve eh, pogani, ki pravita nekaj zelo zanimivega. Sprašujejo jih, zakaj imata vedno težave in odgovorite, ali res hočete vedeti eh, našo skrivnost, najno skrivnost, ker sva neumni. To je Eh, pripomba, ki je zelo relevantna v zvezi z razpravo o proračunu za leto 2013. V zvezi s poroči, poročilom Lavija eh, zvišanje proračuna za 6, cela, eh, od, za 6 odstotkov in cilje, za katere je to treba uporabiti. Kdo bo dobil ta denar komisija in Evropski parlament. Torej, za skoraj vse bomo povečali sredstva, pravzaprav bi se morali vprašati, kje pa se ne povečujejo sredstva. Če želimo videti skrivnost, kako je Evropa prišla, zabredla v te težave, je treba pomisliti na odgovor teh dveh pogan iz filma. Komisija in parlament sta enostavno tako neumna. Hvala. Hvala. Besedo ima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 da bi izravnali razlike v Evropski uniji, ampak je predvsem namenjen temu, da bi spodbujali naložbe, konkurenčnost in spodbujali nova delovna mesta. Gospe in gospodje, imamo določene zamisli, kako bi lahko poskrbeli za gospodarsko rast v Evropski uniji. Imamo strukturni sklad, imamo tudi okvirne programe, imamo program za spodbujanje inovacij in tudi program za vseživljensko učenje. Ti programi so namenjeni celotni Evropski uniji in zato pomagajo reševati izive in vprašanja, ki se pojavljajo v 21. stoletju, še posebej, ko govorimo o novih delovnih mestih. Zato moramo zagotoviti, da bomo v proračunu za leto 2013 spoštovali ne samo obveznosti, ki smo jih sprejeli, ampak da bomo premagali tudi gospodarsko krizo. Ko govorimo o podrobnostih, želim opozoriti na to, da ne smemo sprejeti rasti, ki bo spodbujala razlike med plačnicami in prejemnicami, kajti tako ne bomo mogli izpolniti svojih ciljev in nalog. V primerjavi z letom 2012 naj bi proračun povečali za 6,8 odstotkov. Po mojem mnenju je to najnižja odstotkovna stopnja. Mislim, da bi se morali izogibati temu, da bi v krizi ukrepali samo reakcijsko. Mislim, da moramo gledati naprej in sprejemati dolgoročne ukrepe. Hvala. La parola all'onorevole R. Er. Hvala lepa. Eh, besedo dajem gospe Hercog za eno minuto. Hvala lepa. Všeč mi je, da se spet vidimo, gospod komisar. Tukaj govorimo o konkurenčnosti in opozoriti želim na to, da je leto 2013 zadnje leto tega okvira, zato moramo ta sredstva učinkovito uporabiti in izkoristiti. Všeč bi nam bilo, če bi MSP lahko svoj položaj na trgu izboljšali, ne pa, da bi jim ga zmanjšali. To področje bi morali okrepiti. Zelo bi mi bilo všeč, če bi projektne obveznice upeljali kot eksperiment. Tudi infrastrukturni projekti so zelo pomembni. Gospod Kemisar. Omeniti želim, da pozdravljamo program ITER, ampak dodatni stroški tega programa morajo biti zagotovljeni tako, oziroma za te stroške mora biti poskrbljeno tako, da ne bodo trpeli drugi programe, naprimer večletni okvirni program. Ne vem, ali je mogoče najti rešitev za letos smo jo. Še nekaj želim povedati. Program CET še ni prestal ustrezne pilotne faze, če bi lahko tukaj dosegli napredek, potem bo to zelo dobro. Hvala. Grazie. Hvala lepa. Besedo ima gospod Terro. Eno minuto. Ja, Hvala lepa. Gospa predsedujoča, gospod poročevalec, proračun Unije je nekaj zelo težkega. Od držav članic eh, se zahtevajo velike žrtve. Gre za osrednjo dejavnost Evropske unije. Gre za zdravje, za zdravstvene eh, storitve, obrambo in tako dalje. Ne smemo se zapirati v slonokoščeni stolp. zamrznitev kreditov v različnih sektorjev je nekaj, kar nas tudi zadeva. Če zahtevamo povečanje proračuna, lahko na ta način škodujemo, si škodujemo in škodimo, eh, si škodimo na ta način, da pravzaprav ustvarjamo v sebi podobo o nekom, ki je brezbrižen. Kako si izogniti nepotrebnim izdatkom? Evropski uniji ni potrebno početi tistega, kar lahko članice naredijo same vreme. Hvala. Grazie, la... Hvala. Besedo ima gospa Holmajer. Minuto 30. Gospod komisar, kolegice in kolegi. Danes želim še posebej povdariti temo agencij. Ugotovila sem, da v letu 2013, pa tudi v kasnejšem obdobju do leta 2020, agencije nimajo svojih konkretnih prednostnih nalog. Naj podam več primerov. Imamo novo, nov nadzorni organ, pravzaprav tri nove nadzorne organe, med drugimi ESMO. Če naj te agencije upravljajo svojo nalogo, potem bi jim morali zagotoviti ustrezna finančna sredstva. Ustrezno jih moramo opremiti, kajti drugače na nalog ne bodo mogli izpolniti. Drugače vsi ti načrti, ki jih tukaj predstavljamo, sploh niso izvedljivi. In Europol. Europol ima zelo skrbno proračunsko načrtovanje. Leta 2011 so začeli nekoliko kasneje načrtevati. Kaznovali so jih z desetodstotnim oduzemom sredstev. Poleg tega pa naj bi Europol sedaj organiziral še centr za boj proti kibernetskemu kriminalu. To ni mogoče. Mislim, da moramo tem agencijam zagotoviti ustrezna sredstva. Spremeniti pa moramo tudi strukturo nadzornih organov in odborov v teh agencijah, kajti to poskrbi za to, da lahko agencije dobro delujejo. Hvala. Hvala lepa. E, besedo ima gospod Fernandez. Minuto 30. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar, dragi kolegi proračun EU, ki eh, nam je predložen za leto 2013, pomeni 6,8 odstotno povečanje eh, in sicer eh, to pomeni 130 milijonov evrov. Upamo lahko, da bo ta, to povišanje zadostno, da bi lahko izpolnili zaveze, ki jih je prevzela Evropska unija na področju, z drugimi besedami, na naložb se strani vseh držav članic v okviri kohezijske politike. Po letu 2011 Evropska unija ni mogla eh, povrniti 11 milijard evrov, kar je ustrezalo zahtevam po plačilih, enostavno zato, ker je primankovalo denarja. In, eh, Zato je kriv svet, ki je deloval proti sebi zahtevam, da je tu eh, svet rigorezen in ne preprečuje izplačila zneskov, ki so že bili dogovorjeni in ki so pomembni za zagotovitev ekonomske rasti, za poslovanja ekon in eh, tako socialne, gospodarske in ozemeljske kohezije. In eh, tu je eh, tudi eh, poročevalec, ki mu čestitam za delo, eh, gre za zaposlovanje, za podporo mla mladini, rasti, To so dejansko prednostne naloge, naloge tega proračuna 2013. Hvala lepa. Eh, Hvala lepa. Gospe Matera ne vidim. In uh, tu so sedaj tisti govorniki, ki bi radi nastopili v okviru Catch the Eye, pritegniti pozornost. Uh, gospod Kozlovski. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Proračun EU je instrument za naložbe in instrument za solidarnost. S tem želimo poskrbeti, da bi zagotovili gospodarsko rast. Zato je izvajanje politik, ki jih sprejmemo, tako pomembno. Zato je tako pomembno, da če se želimo boriti proti krizi, da države članice za leta 2012 in 2013 ustrezno ukrepijo svoje državne proračune. Plačila smo omejili. V letu 2013 je načrtovana tako imenovana kumulacija plačil in to lahko vodi do težav pri proračunu. To pa bo ogrozilo kohezijsko politiko in kohezijska politika politika bi morala najbolj prispevati k temu, da bomo kot Evropska unija našli pot do gospodarske rasti. Hvala. Hvala lepa. Gospa Basesko ima besedo. Hvala lepa. Menim, da je pomembno, da se upoštevajo prednostne naloge, ko gre za oblikovanje proračuna, cilji, ki se nanašajo na rast, konkurenčnost, zaposlovanje v članicah je potrebno ukrepiti. Podpiram tudi eh, pravzaprav več sredstev za, mla, za mlade ljudi in za majhna in srednja podjetja. Kajti ta so tista, ki se zelo eh, pomembno pomembna na trgu in vendarle dobijo le majhen odstotek skupnih ulaganj. Potrebno jih je torej podpreti, to bi bil namreč način, da lahko premostimo krizo, po mojem mišljenju. Želim poudariti, da je finančna odgovornost ključnega pomena v tem času Eh, fiskalne konsolidacije. Proračun pa je treba dopolniti z politikami, ki jih izvajajo države članice, tako da so učinki na gospodarstvo pozitivni. Hvala. Eh, hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa sedaj, ko smo pri kraju se, sedemletnega obdobja in ko je vrsto plačil, ki jih je še potrebno eh, predvideti oziroma eh, zagotoviti in sicer to spada v prejšnjo obdobje. Torej, kaj se v zvezi s tem dogaja, ko se pride k izteku in eh, k zadnjemu delu takega obdobja, prihaja do zavrnitev plačil oziroma računov in ljudje vendarle vedo, da, kaj so ti roki in zakaj potem, ko do računov pride, da ljudje pravijo za to denarja. Ni državljani tega enostavno ne morejo eh, razumeti ali ne bi bilo možno najti kakega drugega načina gospodarska stanje v evropski uniji je še naprej zelo zapleteno prepričan sem da evropski parlament ne bi smel pretiravati pri povišanjih proračuna Države članice morajo varčevati in ulagati, zato sem prepričan, da bi morala parlament in komisija spoštovati mnenje sveta. Države članice moramo spoštovati in zagotoviti želimo, da bomo imeli ustrezne rezerve in da bomo zagotovili politike, ki bodo na dolgi rok zagotovile tudi rezultate. Tukaj imam v mislih sredstva, ki so namenjena naprimer za Evropsko hišo zgodovine. Mislim, da obstajajo boljši načini. Hvala. Grazie, eh, ora do la parola. Hvala lepa, sedaj dajem besedo komisarju Levandavskemu. Hvala lepa za vaše komentarje in eh, vidim, da je postalo zelo modno, da se primerjajo nacionalni proračuni za proračunami EU. Delno je to utemeljeno, vendar pa analogija ne more biti sto odstotna. Več razlogov je, kaj ti. Eh, Tu, sami smo vedno pri ravnotežju, eh, ni eh, nobenih eh, primankljajev. In to, tega ni mogoče naprimer, primerjati z 4-5 odstotki eh, eh, bruto nacionalnega prihodka. In to ni razlog za trilijone, eh, trilijone dolga, ki so se nakopičili v državah članicah. Potrebno je delovati odgovorno. Če pa že obstaja analogija, pa je v naših prizadevanjih, da prihranimo, da rešimo vse, kar je mogoče. In to je to prizadevanje v okviru upravljanja. Leta 2013 bo, eh, se bo zmanjšalo število eh, uradnikov ta številka ne bo več rasla, ampak se bo eh, zmanjševala. In eh, pripombo, eh, to je pripomba, ki se nanaša na gospod Holmajer. Če že potrebujemo prilagoditve, naprimer z vidika instrumenta za razvoj, In eh, v Aziji, naprimer, eh, so nekateri programi, ki ne delujejo eh, uspešno. In v celoti lahko rečemo, da smo sedaj pri 66 milijardah evrov manj, kot je bilo do, dogovorjeno za obdobje leto 2007 do 2013. To je rezultat te uspešnosti prihrankov, kakor tudi vrčevanja zniževanja eh, na ravni proračuna. Kaj to pomeni? Gre za način, kako pokriti legitimne dogovore oziroma projekte. 94 odstotkov proračuna eh, je izven eh, Bruslja, le manjši odstotek v Bruslju. Tu je problem povračila Eh, potem vse manjša likvidnost, ki se vse bolj slabša v državah članicah. In eh, to tudi zmanjšuje investicijske možnosti v članicah, kar pomeni, da ni sredstev, da lahko premostijo zlasti majhna in srednja podjetja kreditni krč gre za ogromno eh, neurešničenih zavez. Nobene prave rešitve ni bilo. Eh, in proračun 2013 pa eh, sloni na rezultatih oziroma na tistem, kar morajo opraviti države članice. In verjetno je nekoliko skicofreno pošiljati pozive v Bruslu, vse to kritično ocenimo ne more se nas krita, kritizirati eh, za eh, spoštovanje eh, teh računov, ki prihajajo iz 27 članic. In proračun za leto 2013 nihče ni presenečen nad dodatnimi zahtevami po plačilih. Je pa to kritični preizkus za agendo o rasti in sicer to narediti na fiskalno odgovoren način. Hvala. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar. Besedo ima gospod Lavija. Dve minuti. Hvala lepa. Najprej bi se zahvalil kolegom za to zelo zanimivo razpravo, iz katere lahko razberemo, da je večina za podporo stališču komisije. Jasno namreč je, da je, da more nujnost eh, za plačila pravzaprav biti ustrezna za sprejetimi obveznostmi oziroma zavezami za prejšnja leta. Govorimo o 207 milijonih evrov, eh, sedaj je pred nami kupica računov, ki jih je potrebno poravnati, ki so legitimni, ki se nanašajo na sprejete obveze, ki jih je potrebno poravnati tu je tudi nujnost eh, plačevanja in sicer po, eh, eh, po rubrikah, vrsticah, ki se nanašajo na rast in podobno. Gre za pravi boj, ki ga bo potrebno voditi, zato trialog pa nam mora dati usmeritev v tej smeri. Govorili smo o medinstitucionalnem sodelovanju, tako smo tudi ravnali, ker smo menili, da brez take skupne zasnove in informiranosti bi prav gotovo prišli do drugačnih zaključkov. In mi imamo že izkušnje s postopkom eh, usklajevanje iz lanskega leta. Potrebno je nadzirati plačila izplačevanja svet pozivamo, da, eh, po, eh, da sodeluje na našem medinstitucionalnem dialogu, zato da bi eh, lahko eh, prišli do skupne vizije ob izteku proračuna za leta 2012, ob upoštevanju konkretnih eh, potreb. Zahvaljujem se vam, gospod Levandovski, za lojalno sodelovanje in eh, ta trialog, eh, tako lahko upamo, bo sprejet z veliko večino, tako da bo naša pogajalska moč do drugih institucij naslednji teden trdna. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod eh, Lavija. Glasovanje bo jutri ob 12.30.